dostopom do življensko pomembnih zdravil v Evropi. V imenu komisije, gospa komisarka Hedegard. Par sekund bomo počakali, gospod Lajfric. Pospremili boste komisarja, da bo gospa Hedegard lahko začela. Izvolite. Eh, Najlepša hvala v imenu eh, kolega bi rada povedala, da ima komisija tudi veliko razumevanja v zvezi z zadevo dostopanja do življenjsko pomembnih zdravil v Evropi ter v zvezi z neenakostmi, ki izhajajo iz tega v smislu zdravstvenega varstva. Države članice se morajo ustrezno odzvati na te izive. Gre tudi za sporočilo komisije iz aprila letos v zvezi z sistemi zdravstvenega varstva v državah članicah, ki se v veliko večji meri soočajo s težavami otežkočenega dostopanja do sistemov eh, zdravstvenega varstva. Vsi zahtevajo boljšo koordinacijo, večjo preglednost in eh, podarijo dejstvo, da imajo trenutni sistemi določanja cen storitev in zdravil določene težave in da jih bo treba obdelati in spremeniti predvsem pa je bilo podarjeno vprašanje dostopanja do številnih zdravil, za katera so bile posebne, eh, posebne odobritve, kadar gre za posebne primere zdravljenja. In jutri se boste spet pogovarjali in odločali o novih načinih zdravljenja hepatitisa C. In Tudi v nadaljnih mesecih nas še čakajo resne razprave na temo ne le zdravljenja, temveč tudi vračila stroškov, ki so povezani s tem. Gre tudi za to, kakšna je možnost dostopnosti zdravil za udeležence v sistemu javnega zdravstvenega varstva. Komisija z veseljem pričakuje razpravo, ki jo je odprlo italijansko predsedstvo glede vseh teh eh, perečih problemov in s tem pričakujemo tudi z veseljem razpravo na zasedanju naslednji teden. Pričakujemo tudi razprave o inovativnih zdravstvenih proizvodih. Komisija pa upa, da se bo pobuda v zvezi z inovativnimi zdravili razvila v smislu spodbujanja novih varnih zdravil. Prav tako želimo spodbuditi zgodnje dostopanje do zdravil za bolnike, ki so jim ta zdravila res življensko pomembna. Prav tako gre tukaj tudi za vprašanje dostopanja do zdravil za redke in malo znane bolezni. Komisija je prav tako razmišljala o drugih odprtih vprašanjih, za katere katera pa žal nima pravih pristojnosti, ker so leti v državah članicah. Namreč ne moremo postaviti cenovnih omejitev, plafonov za določene cene zdravil, to ni naloga komisije. Komisija pa lahko vpliva na boljšo izmenjavo podatkov in mnen med državami članicami, ki lahko same poskrbijo za zmanjšanje negativnih učinkov v smislu boljšega in preglednejšega dostopanja do zdravil in načinov zdravljenja. Prav tako pa bi lahko omogočili večjo konkurenčnost in dostopanje do zdravil različnih ponudnikov različnih proizvajalcev. Hvala lepa, gospa komisarka Hedegard. Gospod Mikolašik, za dve minuti in pol. Zdaj, dvajset, ich glaube. Dankeschön. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovana komisarka, drage kolegice in kolegi, ta razprava v tem parlamentu bi nas v bistvu morala prisiliti na to, da še bolj poglobimo razpravo o tej pomembni temi in o drugih temah, ki močno prizadevajo bolnike, in tukaj predvsem za reševanje življenj. Tu je dostopanje do življensko pomembnih zdravil odločilnega pomena. In to je tisto bistveno vprašanje, ki nas zadeva vse, tudi mene osebno, saj sem po poklicu zdravnik. In eh, pogosto sem deloval ravno v oddelkih bolnišnic, kjer je šlo dobesedno za reševanje zdravil. In vem, kako pomembno je, da so določena zdravila dostopna ne le v bolnišnicah, temveč tudi bolnikom nasploh, da lahko ljudje, ki imajo resne bolezni, z lahkoto dostopajo do njih. Prav tako pa je pomembno tudi to, da si lahko bolniki določena zdravila privoščijo. E, treba je upoštevati, ali imajo bolniki sploh dovolj finančnih sredstev, da si lahko privoščijo taka zdravila. In Stanje v zvezi s tem je zelo različno od države članice do druge. Sistemi zdravstvenega varstva in zdravstvene službe so pa različno organizirani, tudi cenovna ureditev je zelo različna, pristojnosti organov so različne in zaradi tega farmacevska industrija ne bi smela zlorabljati različnih situacij in s tem uvajati nesorazmerno visokih cen zdravil. Če samo pogledamo podatke o cenah zdravil in eh, javni porabi na tem področju v letih od 2000 do 2009, vidimo, da je prišlo do najmanj 70 odstotnega zvišanja, kar se nikoli prej v zgodovini v Evropi ni zgodilo. In eh, te cene se razvijajo popolnoma nenadzorovano in še nadalje naraščajo. Zato si moramo predstavljati, da gre za zelo resno problematiko, da je življensko pomembna zdravila treba zagotoviti vsem bolnikom, ki jih potrebujemo. Hvala, sedaj pa za minuto in pol kolegica Borzan. Zahvaljujem, gospodine predsedniče. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z napredkom medicinske znanosti smo priča tudi novim, učinkovitim, vendar zelo dragim zdravilom. Kadar se na trgu pojavi tako zdravilo, ki zagotavlja 100-stotno ozdravljanje, sem prepričana, da noben zdravnik ne bi izbiral med vrčevanjem v zdravstvu in življenjem svojega pacijenta. In sedaj, če govorimo recimo o zelo dragem zdravilu, ki popolnoma zdravi hepatitis C, bi vas zastavila naslednje vprašanje. Koliko pa stane vse hospitalizacije brez vsakršne garancije, da bo nekdo preživel, koliko stane vsa diagnostika in koliko stane pravzaprav človeško življenje, če vas lahko vprašam, moti me, ko se uporabljajo milijarde evrov za varovanje in reševanje bank, kadar gre pa za človeško življenje, pa začnemo govoriti o stroških. Po drugi strani pa moramo govoriti tudi o trajnostnih sistemih zdravstvenega varstva, zato je treba razmisliti o možnih rešitvah in mislim, da bi lahko iz javnih sredstev farmacevskim družbam plačevali določene zneske, le kadar pride do ozdravitve. Potem gre pa tu še vprašanje patentnih pravic in eh, roka uporabnosti. In eh, konec koncev je videti, da bomo vsi skupaj doživeli razočarne, ko bomo v prihodnji komisiji imeli to v pristojnosti komisarja za industrijo in ne komisarja za zdravje. To nam kaže, kakšen korak nazaj smo storili in da je varstvo pacijentov in bolnikov nasploh, manj pomembno kot ekonomija. Hvala lepa, sedaj pa za dve minute gospa kolegica von Storch. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi smo za zaščito človekovega življenja in zato tudi za čim širšo širitev in dostop do življensko pomembnih zdravil. Kar se tiče preiskav teh zdravil, pa bi rada nekaj povedala v zvezi z uporabo ma embrionalnih matičnih celic. Evropsko sodišče je 18. oktober 2011 sprejelo zelo pomembno načelno odločitev. Ugotovilo je namreč, da, je oziroma, da se človekovo življenje začne z spojitvijo jajčica in semenca. Torej, človek je takoj po spojitvi jajčica in semenčica človek. Uh, In po tej sodni praksi bi bilo treba vsa javna sredstva za kakršenkoli ukrep za, t, eh, proti temu zgodnjemu življenju, kakršnokoli manipulacijo in tudi kakršnokoli uničenje črtati. Embrional, eh, raziskave embrionalnih matičnih celic je nedopustno in prav to je zahtevala Evropska civilna inicijativa, ki se imenuje One of Us, eden od nas. In 1,8 milijonov državljanov je to podprlo. Evropska komisija, ki jo vodijo krščanski demokrati, pa je kljub tem 1,8 milijonov podpisov odklonila, da bi sploh zauzela stališče v zvezi s to problematiko. Kaj šele, da bi sprejela kakršenkoli ukrep proti uničevanju življenjskih življenj, človekovih življenj z, v razis, namen raziskav. Ko govorimo o proizvodni zdravil, pomislimo, zaščitimo človekovo življenje za širitvijo, zaradi širitve življenjsko pomembnih zdravil in zaustavimo tudi uničevanje človekovega življenja v namen raziskav. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti gospa Bečera Basterečeva. Hvala lepa, gospa Hildegard. Uh, Z velikim pričakovanjem sem prisluhnila komisiji, to je tematika, ki me zelo zanima in zato bom izkoristila to priložnost, da lahko poudarim ključne naloge, ki jih imamo tukaj v parlamentu. Koliko ljudi mora zboleti za to milijon, 130 milijonov? da se bomo lahko odločili, da je to stvar javnega zdravstva in da je to treba plačati, ali jih mora biti 30 milijonov bolnih v Evropi in 100 zunaj Evrope ali kako. E, vnaprej je treba predvideti določene zdevke, ki pa so nepredvidljive. Včasih za epidemijo zboli pol milijona ljudi v enem letu in e, jih veliko tudi umre. In mislim, da moramo razmisliti o zadeva človeško, ne samo na podlagi nekih izgovorov in eh, na podlagi evropske institucionalne skleroze. Ne moremo samo stati križem rok ob strani in pustiti, da se na rameni bolnikov gradijo izjemni dobički. Tu gre tudi za problematiko STO in eh, tudi eh, številne pristojnosti na mednarodni ravni obstajajo v primeru eh, življenjsko ogrozajočih bolezni. In da se pogovoriti tudi o skupnih plačilih, tudi v primeru patentov. Lahko gre tudi za velika javna naročila in se zadeve uredijo drugače. Skratka, rešitev je veliko možnih tudi države v razvoju že izkoriščajo določene instrumente, ki so na voljo na mednarodni ravni. Mislim, da bi morali imeti neko skupno stališče o tem, kaj je v skupnem interesu in zato sprašujem komisijo, ali res ne moremo storiti ničesar, da uredimo cene zdravil. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto kolega Krisijo Gonos. Da si prekostologisi s tom farmakom, a bo iz farmakevtike se derijes. Da problematika visoke cene zdravil in nenadzorovanega višanja cen strani farmacevtske industrije, ki skrbi samo za svoje dobičke v škodo državljanov, je zadeva, ki obstaja že dolgo. Vendar to ni edina ovira, ki obstaja pri dostopanju do življenjsko pomembnih zdravil. Realnost v Evropski uniji glede pristojnih organov je v tem, da niso zgolj indiferentni do teh visokih cen, temveč eh, tudi oblikujejo politike, ki naj bi zniževali stroške v javnem zdravstvu, ki še dodatno omejujejo dostopanje bolnikov do življenjsko pomembnih zdravil. In eh, če pogledamo, eh, kaj se je zgodilo v državah, ki so podpisnice memorandumov s trojko, Vemo, kaj se dogaja. Boniki preprosto ne morejo plačati svojega dela pri ceni zdravil, ki so jim življensko potrebna. Mislim, resno vas sprašujem, kakšne so razlike. Poglejte si, koliko ljudi je umrlo od leta 2012, koliko jih je lačih. Predsedoči, prekidnje. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti, kolegica Rivasi. Alors, Najlepša hvala, predsedujoči. Poslušala sem vaš predlog, gospod komisarka, ampak zdi se mi nekoliko šibek. Videti je, da uh, ima komisija zelo ohlapen odnos in govori predvsem o zdravili proti hepatitisu C. Kaj pa uh, tistih uh, 60 eh, tisoč evrov, kolikor to stane vsak teden, zdravljenje pa traja najmanj nekaj tednov. Koliko bi to potem stalo za vse bolnike v vsej Evropski uniji? Po drugi strani pa govorimo o dobičkih vseh teh eh, farmacevskih eh, laboratorijih, ki proizvajajo ta zdravila. Vendar gre tudi za druge bolezni, kaj pa rak dojke, naprimer, ali kaj drugega. Veliko je že držav članic, ki so upeljale potihoma neke sisteme varčevanj. Torej gre dejansko za velik problem javnega zdravstva nasploh. Pravkar smo slišali tudi zato, da gre za problem monopolov. In če bomo to nadaljevali in se bo to dogajalo še nadaljnih 20 let in se bodo države članice igračkale z različnimi monopoli, Potem je bilo dobro, da države članice poskrbijo tudi za to, da uvedejo neke obveznosti in izjemne okoliščine in da prisilijo proizvajalce zdravil, da proizvajajo nujno potrebna zdravila po bolj dostopnih cenah. Poglejmo si, naprimer, kaj se dogaja tudi v Afriki. Naprimer. Poglejmo zdaj situacijo z ebolo. Že nekaj desetletij poznamo ta problem, ampak S tem se preprosto nišče ni ukvarjal, ker to ni bilo blizu in ni bilo donosno, ni bilo rentabilno. In kako to, da lahko komisija, ki upravlja z javnimi sredstvi, z javnim denarjem, z našim denarjem, lahko z njim upravlja, kadar gre za eno področje, za drugo pa ne. Zakaj ne moramo zagotoviti zdravil, ki so manj draga, ki so cenejša in zakaj nimamo denarja za inovativnost, za drugače rešitve? CSFL. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto gospod kolega Tamburano. Salve. Accolgo con grande piacere questo. Z velikim veseljem pozdravljam to razpravo, tudi zato, ker sem zobozdravnik in poznam te drame. V naši politični stranki petih zvezdic menimo, da bi morala etična merila vedno prevladati nad merili trga. Zato menimo, da bi komisar za industrijo moral imeti več pristojnosti. V državah članicah pa je ministr za zdravje tisti, ki ima največ pristojnosti. Kako torej bomo zaščitili interese državljanov, če bo generalni direktorat za industrijo tisti, ki bi imel glavne pristojnosti? Kako je možno, da ta parlament z katoliško večino kjer vedno govorimo o tem, kako želimo zaščititi življenje, zakaj se ne zauzame za to, da bi znižali stroške nepogrešljivih zdravil. Ravno danes smo lahko prebrali, ali ni življenje nas državljanov tisto, tista vrednota, ki jo moramo najprej zaščititi. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol gospa Kajli καταλαβαίνω πως μας θέσατε τα διέξοδα για ρύθμιση των τιμών των παντεντών στα φάρμακα. Hvala lepa. Razumem, da je zelo težko najti rešitev. Sporazum TRIPS tudi omogoča druge poti. Gre za zaščito avtorskih pravic, saj tako pravite, ampak potem je treba nekatere države vprašati, zakaj ne oblikujejo cen za raziskave bolj transparentno, tako da so informacije res dostopne. Medikament oziroma zdravila imajo, so pogosto za 20 let zaščitena s patenti in zdravstveni sistemi res težko kupujejo ta zdravila po teh eh, navitih cenah. In res bi bilo treba to spremeniti. Hvala, kolegica Kajli, sedaj pa za dve minuti kolega Škripek. Važeni pan predsedajuci, važene kolegine in kolegovja. Je... Spoštovane kolegice in kolegi, res je razvoj novih zdravil, za torej življensko pomembnih zdravil je zelo pomembno, ampak to ne pomeni, da nekega pacijenta ne bi smeli zdraviti zaradi pomankanja nekega zdravila. Vsak ima pravico, oziroma zaradi pomankanja sredstev, vsak ima pravico do zdravljenja in sredstva je treba pravično razdeliti. Ni prav, da se da samo bogatejši lahko poslužijo zdravil, socialno šipkejši se pa izključijo, kajti tako bo prihajalo do korupcije in klientelizma in proti temu se moramo boriti. Če govorimo o življenjsko pomembnih zdravilih, moramo govoriti tudi o tem, da je treba palijativno zdravljenje začeti takrat, ko vsa druga, vsi drugi načini zdravljenja niso več učinkoviti. In to je treba upoštevati pri uh, določenih boleznih in to bi moralo biti možno tudi ob koncu nekega življenja. V politiki poznamo pojem, da je civilizacija razvita le toliko, kolikor skrbi za najbolj šibke in najstarejše. Mislim, da je čas, da točno temu geslu sledimo. Starim in nasmrt bovnim moramo zagotoviti dobro zdravljenje. Medtem ko pa si drugi prizadevajo, da se jim točno to oduzame. Včasih se jih je vtikalo v domove, danes jih obstaja možnost eutanazije. Mislim pa, da v Evropi potrebujemo tudi druge poti. Vedno znova govorimo o tem, kako se moramo znebiti starih in nerentabilnih ljudi. V Belgiji eutanazijo, so eutanazijo celo razširili na otroke in psihično bolne. Ne predstavljam si, kako naj to sploh uresničimo. To me spominja na čas nacizma. Kako naj se znebimo ljudi, ki, ima, ki so invalidi ali ki enostavno ne strezajo našim predstavam. Na slovaškem ni nobenega pametnega paljativnega zdravljenega, ki bi ga vodil eh, la država. Hvala, sedaj pa kolegica Harkin. Hvala lepa v kontekstu dostopa do življensko pomembnih zdravil težave nastanejo zaradi velikih, veliko dejavnikov, predvsem zaradi dostopa, z, eh, razpoložljivosti in tudi zaradi stroškov. To je problem predvsem v državah, ki imajo ta, eh, zelo ostre eh, okrepe varčevanja. Komisija sama je v priporočilih državah povedala, da je omejen dostop do zdravil zelo neproporcionalen in da to najbolj vpliva na najbolj občutljive dele prebivalstva, tisti, ki se zanašajo na eh, javno oskrbo. V, na Irskem so Eh, v preteklih letih bistveno znižali sredstva za javno zdravje, znižali so ga kar za eno petino in to je bistveno vplivalo tudi na dostopnost do življenjsko pomembnih zdravil. Tu je tudi cela vrsta organizacij za um, humanitarnih organizacij, ki so prosile komisarja, da, pre, da revizira svojo odločitev in da se ta Eh, portfolio tudi prenese oziroma oduzame portfolio za notranji trg, kajti ta se zauzema seveda za eh, podjetja, namesto da bi se zauzemal za zdravje in njegovo promocijo. Hvala. Hvala lepa kolegica Harkin, sedaj pa za eno minuto kolegica Matijas. Hvala lepa gospod predsedujoči. Farmaceutska podjetja zaračunajo 40 ali 50 tisoč evrov za zdravljenje bolnika s hepatitisom za več tednov in to je skandal. torej, če bi takšno številke uporabili za bolnike samo na portugalskem, bi s tem lahko pokrili celotno zdravstvo na portugalskem. Torej, Tu ne gre samo za pomankanje sredstev za raziskave, ampak gre za uh, sramotno izkoriščanje dobičkov. Uh, No, morda ne morete narediti nič proti cenam, lahko pa naredite nekaj proti vzorcem in morate zaključiti te monopole v posameznih državah. To lahko storite nekaj, če le obstaja politična volja. Hvala, kolegica Matija. Sedaj pa kolegica Auken za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. ta razprava kaže, da moramo nekaj storiti. Um, komisija se zaveda, da uh, javne prave plačujejo do 50 odstotkov um, stroškov in tu lahko nas industrija izčrpava. Tu je treba poseči. Uh, moramo videti, kako je vse skupaj tu zastavljeno, izčrpavamo države, ljudje pa umirajo, lahko se odzovemo, potrebujemo politično voljo in razumevanje. Neka znana gospodarstvenica je povedala, da smo, smo socializirali tveganja, morali pa bi narediti ravno obratno. Hvala lepa, kolegica Auken. Sedaj pa gospod gramatikaki za eno minuto. Hvala lepa. V preteklih letih je bilo ugotovljeno, da v Grči primankuje zdravil in to je neposredno povezano z gospodarsko krizo in z krutimi nepoštenimi morandum, ki je bil naložen naši državi. Cene zdravil so sicer padle, ampak potem so se pojavila zdravila z zelo močnimi stranskimi učinki. Deloma so bili prizadeti tudi uvozi in vedno znova se zgodi, da se potem obrneš na države, kjer so zdravila cenejša. Majhna država kot je Grčija nima sredstev da bi res sama kaj naredila, če so cene previsoke. Zato je potreben nov evropski okvir, ki bo predvidel obvezo podjetij, da dajo izdelke na razpolago tudi tem državam, ki imajo finančne težave. Če je ogroženo zdravje naših državljanov, tu ne sme priti um, do zamud. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto kolegica Valina señora presidenta en europa y en los estados unidos los medicamentos son la tercera eh, raku in pa srčnih obolenjih in to ravno zaradi farmacevskih podjetij. Več kot 70 milijonov ljudi ima hepatitis C in 70 odstotkov uh, možnosti ozdravitve obstaja, ampak tu je veliko stranskih učinkov. Številni pacijenti si ne morejo privoščiti zdravil in farmacevtska podjetja želijo zdraviti 90 odstotkov brez stranskih učinkov. Cene pa so tako visoke, da zdravila za večino sploh ni dostopna. Tudi zdravstveni sistemi si jih ne morejo pred, privoščiti, če je treba obravnavati tol, oziroma zdraviti toliko bolnikov. Tako visoke cene za zdravila, ki so tako pomembna, niso dopustne. Cene morajo biti take, da je zdravljenje možno in da tem bolnikom ni treba umreti, če imajo možnost ozdravitve. Hvala lepa, kolegica Valina. Sedaj pa za eno minuto, kolegica Cabezon Ruiz. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Pred nekaj meseci je bilo predstavljeno oziroma je neka, neko podjetje določilo ceno 50 tisoč evrov za zdravilo, ki je zelo uspešno pri hepatitisu. In Evropska komisija sedaj preučuje um, zlorabo tega podjetja, ki se pogaja s podjetjem v uh, Indiji in pro, ki proizvaja generike uh, za 400 evrov. In zato je sedaj čas, da se uh, spravi na pot direktiva za preglednost zato da se bodo lahko, tudi, da bodo lahko s tem pridobili tudi različni zdravstveni sistemi. Tu ne sme biti diskriminacije pri dostopu do zdravil, naprimer proti različnim vrstam raka. Notranji trg in pravica do intelektualne lastnine, vse to je pri, tu prizadeto, ne smemo pa dopustiti, da se uničuje zdravje. Hvala. Hvala lepa, kolegica Kabeson Ruiz. Sedaj smo prišli na konec seznama, se sledi še postopek, ko imite pozornost predsedujočega in tu imamo še enega kandidata, gospod kolega Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisija je danes podala izjavo v zvezi z življensko pomembnimi zdravili v Evropi. Komisija pravi, da jo skrbijo eh, stroški in dostop do določenih zdravil in bojijo se določenih kvot in želijo pomagati državam članicam. Ta ista komisija je del trojke, trojke, ki je naprimer usilila določene ukrepe na portugalskem, ki so onemogočile dostop do zdravil pre, veliko ljudi, predvsem tisti z nizkimi dohodki, so se morali odločiti med zdravili in hrano. Nekatere bolnice niso več dajale na, oziroma niso več imele na voljo zdravil, kaj ti zdr, um, farmacijske družbe jih niso več zagotavljale. Moramo torej narediti nekaj proti multinacionalkam v na področju um, farmacije, ampak komisija tega očitno ne bo storila. Hvala lepa, gospod Ferreira. Sedaj pa za komisijo še enkrat gospa komisarka Hedegard. Hvala lepa, predsedojoči. Razumeli boste, zakaj ob tej pozni uri se ne bom uh, odzivala na vsak posamezni odgovor. Seveda Vse, kar ste povedali, bomo posredovali komisarju Borgu, ki je pristojen za ta portfolio. In eh, tu imamo tudi um, eh, ljudi iz njegove ekipe, ki so prisluhnili tej razpravi in so si naredili zapiske. Že jutri bodo strokovnjaki v delovni skupini, torej strokovnjaki iz držav članice, se stali in razpravljali o tem. Torej bo to tudi priložnost eh, države članice, da nadaljujejo to razpravo. Gospodu Ferreri pa moram reči, ki je v tem zadnjem prispevku govoril o ceni zdravil, ampak moram ponovno povedati, to ni v pristojnosti Evropske unije, to pa ne pomeni, da nič ne moremo narediti na evropski ravni. So druge stvari, naprimer eh, izmenjava informacij in drugi ukrepi. In kolikor sem razumela, je neformalen svet za zdravje to obravnaval na svojem sestank, srečanju. Torej, hvala lepa za vaše prispevke, ki jih bomo prispevali gospodu Borgu, ki je pristojen za to področje. Hvala lepa, gospa komisarka Hedegard. S tem smo zaključili razpravo. Smo zaključili z dnevnim redom za danes. Sedanje se nadaljuje jutri 17. septembra. 2014 od 9 do 14 in od 15 do 20. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo tudi na spletnih straneh Evropskega parlamenta. Zasedanje je zaključeno, pridite dobro domov in dobro spite.